mislim da lahko začnemo najprej bi vas še spomnil da je v tretjem nadstropju še knjiga sožalja danes dopoldne smo seveda ostali in počastili žrtve napada z minuto molka ampak v tisti knjigi se lahko tudi upišete torej v plenarnem v plenarni dvorani tretjem nadstropju je ta knjiga in vanjo se lahko pišete do jutri. Um, lepo pozdravljam med nami komisarja in podpredsednika Sima Kalasa, ki mu bom kar takoj dal besedo. Izvolite, gospod komisar. Uh, Najlepša hvala in dober dan, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani sodelavci in člani odbora Trant Evropskega parlamenta. Tudi sam želim izraziti svojo pretresenost nad eh, tem, kar se je zgodilo v Ukrajini. In preden začnemo razpravo o eh, običajnih postopkih, moramo reči, da je to dejansko zasečilo naše vsakodnevno delo in da je to res eh, bil šok za vse nas, družinam žrtov smo izrazili svoje najgloblje sožalje, prav tako smo zahtevali podrobno mednarodno preiskavo vzrokov eh, te nesreče. Čim prej je treba vzpostaviti možnosti za tako preiskavo. Kar je še hujše, je naslednje. Nesreče so vedno nekaj, kar nas šokira, ampak kar je pa še bolj hudo, pa je to, da so sedaj izkušeni ljudje povedali, da niso še nikoli bili priča takemu načinu ravnanja po sami krizi, po sami katastrofi. In res obžalujemo, da je do sedaj eh, bilo ravnanje na samem mestu katastrofe eh, grozno. Eh, vsa pravila so bila prelomljena in kar pa zadeva človeško eh, dostojanstvo, vsa načela v zvezi s človeškim dostojanstvom so bila kršena. In zato pozivamo vse akterje, da med seboj sodelujejo, da lahko preiskava steče in pozneje, če bodo seveda vprašanja, se lahko bolj podrobno dotaknemo nekaterih točk. Kot veste, se danes srečujejo tudi ministri za zunanje zadeve, ti bojo razpravljali o političnih posledicah tega dogodka. Sedaj pa se vrnimo k Eh, načrtovanemu delu. Najprej želim Mihajlo Kramerju čestitati za izvolitev na predsedniško mesto odbora TRAN in čestitam tudi koordinatorjem za nove funkcije. Vsem vam eh, iskreno čestitam za to, ker ste se odločili za odbor TRAN, saj boste tako vplivali na program razvoja prometa. Eh, Tukaj vidim veliko izkušenih eh, poslancev, ki poznajo ta vprašanja povezana s prometom. Vesel pa sem, da vidim tudi veliko novih članov tega odbora. Seveda so pred nami časi polni izzivov, eh, kajti eh, odbor član je tudi najbolj aktiven Eh, in tudi eden najpomembnejših odborov v Evropskem parlamentu. Mnenja so seveda lahko različna, ampak vseeno menim, da je odbor Tran pokazal, da je konstruktiven in menim, da je ta odbor veliko prispeval k oblikovanju evropskih politik na tem področju. Eh, promet je bistveni eh, sektor evropskega gospodarstva, ki vpliva na vsakodnevno življenje ljudi in pa podje, podjetij. Več kot eh, 11 milijonov eh, ljudi je vključenih v ta sektor in skupaj ustvarijo približno 5 odstotkov BDP-ja EU. Kar pa zadeva proizvodno opreme, eh, vključno za, prod za prodajo, zdržavanjem, eh, prodajo z, eh, za gradnjo, Eh, ki, kar izvajajo eh, podjetja. Eh, če to prišemo, potem pa vidimo, da je ta številka še pomenejša. Promet je pomembna industrija sama po sebi. Evropska unija ima zelo pomembno vlogo na področju proizvodnje opreme za promet in transport. Eh, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, če je promet pravi adut eh, evropskega gospodarstva, pa se istočasno srečuje z mnogimi izzivi in zaradi teh izzivov moramo na ravni EU takoj ukrepati. Naj omenim samo nekaj teh izzivov. Najprej razpoložljivost in kakovosti transportne infrastrukture se zelo razlikuje od ene države do druge. Cela Evropska unija trpi zaradi pomankanja sredstev, sredstev, ki so sicer potrebna za vzdrževanje infrastrukture. Javna vlaga vlaganja v infrastrukturo so padla od 1,5 eh, eh, odstotka leta 2015 do 0,5 odstotka leta 2011. In kakovost je pa eh, izredno pomembna in kakovost sedaj zagotavljajo na drugih koncih sveta. Stroški zamaškov predstavljajo en odstotek BDP-ja EU na, na leto. Državljani pričakujejo kakovostno, varno, eh, prometno omrežje in prometne storitve. In sicer pa se je promet pomačal za 9 odstotkov leta 2013. Še vedno pa so, eh, zama, eh, pa so števila nesreč še vedno previ, previsoka. Tudi v letu 2013, kar zadeva cestni promet, smo se zastavili cilj, da do leta 2013 2020 za, 15, za 50 odstotkov zmanjšamo število eh, smrtnih žrtov. Sedaj eh, se sicer približujemo cilju, eh, zmanjšali smo število smrtnih žrtov, ampak več bi lahko naredili, zlasti kar zadeva število hudo poškodovanih v cestnem prometu. Državljani in gospodarstvo potrebujejo tudi bolj inovativne eh, transportne storitve, kljub temu, da je bilo narejeno nekega na notranje trgo, pa ta notranje trg še ni čisto zaključen. Kajti še vedno obstajajo pravne in tehnične in administrativne ovire v večini držav članic, zaradi tega prihaja do neučinkovitosti in dodatnih stroškov za uporabnike. Počasi se uveljavljajo pametni sistemi mobilnosti in to povzroča velike gospodarske izgube. Recimo neizkoriščene kapacitete obstajajo še vedno. E, ne, ne, na, ne na zadnje, e, izpusti CO2 -ja so se zmanjšali v letih 2008-2011 za niceljih osem, vendar pa ne moremo biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli, kajti kot vemo je cilj do leta 2030-20% zmanjšanje. Naš sistem je zelo odvisen od nafte, to pa močno vpliva tudi na podnebne spremembe, pa tudi na naše gospodarstvo. EU porabi eno milijardo na dan eno milijardo evrov na dan za uvoz nafte, polovica te nafte se uporabi za eh, goriva za avtomobile, za letala in pa za plovila. Še zgodaj je, da bi lahko povzel in nakratko povedal, kaj je komisija naredila za to, da se eh, postavimo porobo vsem tem izzivom in kaj je naredila v svojem mandatu. Seveda sedaj pričakujemo novega komisarja, da bo povedal, kakšne so namere komisije za naslednjih pet let pre. Predlagali smo nekatere okrepe, ki jih bo moral ta odbor preučiti v naslednjih Eh, tednih in mesecih. Pet nezakonodajnih eh, dosjejev je sedaj pred vami, ki jih boste morali preučiti. Naj opozorim na nekaj prioritet. Te prioritete so tudi v skladu s tistimi, ki ste jih danes že slišali od ministra Lupija, ki je govoril v imenu italijanskega predsedstva. Najprej četrti železniški svežen. Ta pobuda je bistvenega pomena, če želimo, da evropski železniški sistem in celoten transportni sistem postane učinkovitejši konkurenčnosti in finančnosti finančno stabilnejši. Nujno je, da se vzpostavi pravi notranji trg tudi za železniške storitve. Svet sedaj preučuje eh, tržni stebr, ki se navezuje na eh, odpiranje eh, domač, domačih storitev za potnike in upajmo, da bo kompromisno besedilo dogovorjeno do decembra. Italijansko predsedstvo pa je tudi podarilo, da je pripravljeno začeti pogajanje o eh, tehničnih zadevah, o tehničnem stebru skupaj s parlamentom in pozdravljam to pobudo in upam, da bo to tudi sprejeto. Bistvenega pomena je, da na obeh straneh dosežemo napredek. Drugič, kar pa zadeva cestni eh, promet, eh, še vedno. Eh, naša prva prioriteta je, da postanejo to, tovornaki varnejši in čistejši. In to je neposredno povezano z dimenzijami in težo tovornjako. Zato pozdravljam sprejet poročila aprila 2014 o tej temi. Eh, poročilo je v skladu z glavnimi cilji predloga komisije. Po političnem dogovoru, ki ga je svet dosegal junija, se sedaj komisija že veseli pogajanj eh, med institucijami eh, jeseni in upamo, da bo dokument kmalo sprijet. V petek je komisija sprijela nov zakonodajni predlog o čezmejnem uveljavljanju kazni za eh, cestne prekrške. To je treba narediti ne samo zaradi sankcioniranja eh, kršitev, ampak tudi zato, da se bodo eh, udeleženci v prometu bolj odgovorno vedli. Pred nedavnim je Evropsko sodišče v svoji odločbi podprlo Eh, mnenje komisije in je odločilo, da bo trenutna zakonodaja ostala v veljavi še eno leto, tako se bomo izognili pravni praznini, ki bi lahko vplivala na cestno prometno varnost. In to mora eh, svet nujno obravnavati. Potem eh, tretji vidik našega predloga se nanaša na pristaniške storitve Namen je zaščititi operaterje eh, pred eh, nezdravim, nelojalno konkurenco in namen je tudi pritegniti investitorje. Močno vlogo igrajo eh, ta pristanišča v celotnem omrežju. Na ravni sveta mora politični dogovor biti dosežen do konca oktobra. Potem boste pa vi morali dokončno oblikovati svoje Eh, stališče in tako odpreti vrata med institucionalnim pogajanjem. Sprejem uredbe o pristaniščih je predpogoj za pošten eh, in učinkovit nadzor nad eh, izvajanjem pravil in tudi nad spremembami teh pravil v posameznih državah. O tem bo tudi odločal bodoče komisar, ki bo odgovoren za konkurenčnost. Potem je tu letalski promet. To je sektor, ki je inovativen in hitro rasten. Eh, predvideva se, da bo v naslednjih 20 letih povečanje eh, doseglo 15%. Tu je komisija predlagala ambiciozni svežen z novimi pravilami, ki vsebuje tudi določbe o izpustih. Zelo sem hvaležen tudi italijanskemu predsedstvu, da je začelo delo eh, v svetu o eh, teh temah, vendar pa je napredek možen le, če bo parlament skupaj z drugimi deležniki izvajal ustrezen pritisk na države članice. Eh, peta prednostna naloga - povečati mobilnost v mestih. Decembra 2013 je komisija predstavila svežen o tem, katerih namen je pomagati državam članicam, da eh, sprejmejo določeno število ukrepov na nacionalni ravni. Predpričan sem, da ima tudi parlament pomembno vlogo pri iskanju konsenza o dolgoročni viziji za trajnostno urbano mobilnost. Ne na zadnje, moram omeniti tudi eh, izme, eh, eh, omeniti iz, eh, izvajanje eh, TNT koridorjev. Eh, ta, Eh, odločitev je bila ena najpomembnejših odločitev v zadnjih petih letih. Do leta 2020 eh, smo uspeli potrojiti razpoložljiva sredstva. Ta sredstva bodo financirala devet glavnih transportnih koridorjev po Evropi. To pomeni 15 tisoč kilometrov železniških eh, tirov, ki bodo dograjene tako, da bodo primerni za visoko hitrostne vlake. In potem je tukaj še eh, predvideno financi, financiranje za 38 ključnih letališč eh, z železniškimi povezavami z glavnimi mesti in pa za 24 glavnih evropskih pristanišč. In upajmo, da nam bo uspelo sredstva ustrezno porazdeliti. Gospod predsedojoči, ta zadnja leta so bila za prometno politiko uspešna. Sedaj ne gledamo na promet več kot na problem, kot na vir nesreč, emisij in pa drugih težav. Sedaj vidimo v prometu priložnosti, eh, vidimo tudi gonilo za rast in pa za delovne sile. Vendar pa je potrebno zagotoviti še večjo varnost prometa v Evropi. Sedaj prehajamo v novo obdobje vedno pomembnejša so alternativa gorila, urbana politika, logistika in tako naprej. Na teh področjih smo skupaj veliko naredili in zato se želim Evropskemu parlamentu zahvaliti. Zahvaljujem se tudi bivšim članom odbora Tran in sedaj sem prepričan, da boste ta seznam tudi eh, ta seznam nalog, ki sem jih navedel, tudi, eh, tudi izpolnili. Veliko dela in veliko izzivov nas čaka vse. Želim podariti, da je komisija tu zato, da z vami sodeluje na odprt in konstruktiven ter transparenten način in da vam eh, zagotovi vse informacije in vso pomoč, ki jo boste potrebovali pri svojem delu. Hvala lepa. Ja, wir bedanken uns natürlich auch für den Vortrag. Hvala, mi se seveda zahvaljujemo za to predstavitev in tudi za vse komplimente, ki smo jih dobili za prejšnje delo. In seveda izhajamo tudi iz tega, da bomo na prihodnje prav tako dobivali to vrstne komplimente. Vedno se ne strinjamo s komisijo, tudi ne s svetom, smo pa seveda vedno pripravljeni konstruktivno sodelovati za doseganje ciljev, ki jih um, zasledujemo. Sedaj bom dal besedo ko, uh, koordinatorjev, ki bodo imeli tri minute časa in prve, kad bom povabil k besedi gospoda Fandarkapa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Tudi meni je nekoliko nenavadno reči dobrodošli, gospod komisar, kaj ti z nami že pet let. Seveda boste razumeli, da tudi jaz danes ne morem spregledati katastrofe, ki se je zgodila v Ukrajini. Če bo vse teklo, kot bi moralo, bi morala eh, jutri do povdne trupla prispeti na nizozemsko in potem bo sledila naslednja faza, ko bomo morali ugotoviti, kako se je to sploh lahko zgodilo. In gospoda komisarja bi želel vedeti, ali bo pobuda Evropske komisije, da bi izpeljala kakršnokoli preiskavo ali pa da bi preiskavo spremljala. Danes dopovdne je kolega iz SND že vprašal, kako je tukaj eh, sodeluje tudi Eurocontrol od gospoda komisarja bi želel slišati, kakšna bo njegova vloga v prihodnih tednih pri teh preiskavah. Potem, gospod predsednik, danes dopoledne smo imeli seveda zelo entuzijastičnega minist italijanskega ministra za uh, promet z nami, ki bo zelo hitro peljal naprej vsaj tri velike dosjeje, med njimi tudi žele četrti železniški sveženj vprašanje za gospoda komisarja je, kako bo pri tem spremljal italijanskega ministra oziroma kako mu bo sledil, kaj ti dobro razumem, da bo ta gospod komisar do 30. oktobra pravzaprav opravljajo svoje dožnosti, kajti novi komisar bo prevzel funkcijo šele 1. novembra. To pomeni, da bo ta komisar še spremljal večji del italijanskega predsedovanja, če stvari prav vidim. In to seveda pomeni, da bo gospod Kales moral še precej ukrepati. Um, gospod predsednik, rad bi se zahvalil tudi za vaše besede glede uh, varnosti v cestnem prometu. Se strinjam, da je ta tema veliko krat podcenjevata. Veliko krat se pogovarjamo tudi o problemu zračne, oziroma pro, eh, zračnega prometa okoli oziroma na področju Gibraltarja. Vemo, da je veliko razprav na to temo v svetu med Združenim kraljestvom in Španijo. In moje vprašanje gospodu komisarju je, ali bo tukaj um, peljal oziroma razreševal to problematiko in kakšno je eh, mnenje komisije. Potem smo danes dopolne govorili tudi o socialnem dumpingu, tudi vprašanje voznikov je bilo zelo aktualno med uh, volilnim časom in rad bi slišal, ali bo gospod komisar sprejel dodatne okrepe na tem področju. In da zaključim, zelo me zanima tudi urbani promet, tudi italijanski minister je govoril o tem in vsi vemo, da so mesta vir gospodarske rasti in to moramo tudi logistično dobro popremiti in spremiti. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Naslednji Ismail Ertug. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, najlepša hvala za pogled v preteklost zadnjih petih let. Mislim, da je nesporno, da je zakonodaja TNT odprla vrata do leta 2030, celo do leta 2050 in mislim, da gre velika zasluga temu tudi, zato tudi vam in delu uh, vašega generalnega direktorata. Ta Zelo pomembno je, da smo se ga železniškega prometa. Seveda smo bili tukaj različnih mnen, ampak mislim, da je odločilno sedaj, da je bil ta svežen predložen in tudi z tehničnega vidika je nujno, da se te ovire, ki trenutno obstajajo v Evropski uniji, kar zadeva certificiranje in eh, pot, izdajo potrdil, tudi odpravijo. Sedaj pa bi želel pogledati še vnaprej, gospod komisar, če dovolite. Seveda vem, da boste vi verjetno svojo funkcijo upravljali še do no-, novembra. Potem potem ne vemo, kako se bo nadaljevalo, ampak vaši, vaš, vaš generalni direktorat bi moral biti pripravljen za prihodnje teme, ki jih bom nakratko omenil in prosil bi, če bi se lahko potem tudi jih dotaknili. V prvi vrsti gre za pristaniški svežen, tudi med eh, danes dopolnem eh, smo slišali od italijanskega predsedstva, da je to pomemben projekt in da moramo na tem področju tudi stopati naprej po poti. Na tej točki bi vas prosil, kajti prej smo v preteklosti govorili o letališčih in tam je prihajalo do nasprotovanj med generalnim direktoratom MUV in za konkurenco, veste, kar zadeva zakonodajo o državni pomoči oziroma o direktivah eh, o državni pomoči, ki sta jih direktorata različno tolmačila in imela eh, različna mnenja glede te zakonodaje. In prosil bi vas, da če sedaj bomo obravnavali zakonodajo o eh, pristaniških eh, zmogljivostih, da sedaj te generalne oziroma da te, ta stališča povežemo, ne pa da se potem direktorata nasprotujeta um, glede tega, kakšni meri je relevantna državna pomoč. Vem, vse rečeno mi je bilo, da bo uh, Eh, ena od eh, prednostnih nalog ehm, vašega generalektorata kabotaža v prihodnih letih. Slišali smo, da v vašem generalnem direktoratu obstajajo nadaljne liberalizacijske težnje, da se te kažejo in to se nam zdi pomembno. Potem, kako mislite napredovati pri socialnih standardih v sektoru prometa, namreč vemo, da eh, se veliko dogaja, standardi se nižajo, vemo, da tudi vozniki tovornjakov, se, so se sedaj organizirali po vsej Evropi, ne samo na nizozemskem, v Nemčiji, ampak tudi v drugih državah Evropske unije. In ena od najpomembnejših uh, Tem zame je tudi Vision Zero, kakšna bo varnost cestne prometo, kakšne so tukaj še projekti, ki jih predvidevate in kakšni oziroma kateri cilji iz bele knjige bodo v naslednjih letih najpomembnejši za vas in jih boste želeli um, izpolniti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Robert Zile. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar, da nas znova obiščete, uh, če tudi v nekoliko novih razmerah, kajti naš um, odbor je seveda sedaj tukaj pred vami v novi sestavi, čeprav smo mnogi z vami v preteklosti že sodelovali. 11. julija je prišlo do te nesreče in pogovarjali smo se z italijanskim ministrom in nismo dobili odgovora. Na začetku ste govorili, da po tem, ko je a, padlo letalo a, iz raka, če smo zelo diplomatični. Torej, kaj, ko, kako vi gledate? A, na to, da predsednik ene države, ki zelo močno vpliva na dogajanje v drugi državi, o nemogoče oziroma ovira preiskavo po nesreči in pravzaprav celo eh, pravi, da je ta država, kjer se je nesreča zgodila, odgovorna. Kaj vi menite? Morda bi morala Evropska unija začela eh, to temo obravnavati na narodni ravni in spremeniti sistem. Upam, da se nikoli več kaj takega ne zgodi. Če pa slučajno bi se, potem v tem primeru ni, in nihče ni odgovoren, potem nihče ne more zagotoviti resnic, resnično neodvisne preiskave um, nesreče. Mislim, da bi Evropska komisija na tem področju morala zauzeti določeno pobudo. Kar zadeva ž, eh, železniški svežen, če se ne motim to želim izpostaviti, ampak če se ne motim, naj bi italijansko predsedstvo nadaljevalo s svežnjem in po sestanku ministrov za promet oktobra naj bi nadaljevali z trialogom o tehničnem stebru, ne glede na to, kaj se bo zgodilo z temami upravljanja in peso. Prosim, povejte, kako vi vidite to situacijo, še zlasti glede na to, da bo verjetno v približno enakem času funkcijo nastopil nov komisar. In kar zadeva socialni dumping, meni ta tema oziroma ta. Uh, ta pojem ni všeč, kajti to pravi, da nekdo eh, plačuje izpod oziroma da je nekdo v rdečih številkah. Kdo potem plačuje te socialne stroške? Tudi, če govorimo tukaj o kabotaži, o cestnem, tovornem prometu, kakšna je smer komisija, bomo resnično šli v smeri eh, enotnega eh, trga, za promet pri vseh vrstah prevoza ali pa bo se tukaj pristop razlikoval glede na uh, vrsto prevoza. Ampak mislim, da je to, vem, da je to občutljivo za nekatere države, ampak um, resnično moramo vedeti, kam gremo. Hvala lepa, gospa Gezina Majzna. Ja, hvala lepa tudi. Jaz bi se zahvalila za vašo predstavitev. Zelo vesela sem, da ste znova med nami kot komisar. Uh, Mislim, da vsi v odboru vemo, kako pomembna je prometna politika, zato pa smo tudi člani tega odbora. Notranjega trga brez prometa si spoh ne moremo predstavljati in res je, da notranji trg na tem področju še ni zaključen in to lahko vidimo tudi uh, ob tem, kar so bile najlepše stvari v zadnjih petih letih. Ta, uh, um, karta koridorjev mi je zelo všeč, še najljubši pa mi je zemljevid uh, podzemnih železnic, kajti to zelo dobro kaže, kako povezana je lahko Evropa, tako kot tudi omrežje podzemne železnice v nekem velikem e, mestu. Torej, to je nekaj, kar smo spoznali izpeljali skupaj s komisijo in to je naredilo velik vtis in spremenilo marsikaj na tem notranjem trgu, ki pa še ni zaključen. Seveda si vsi želimo manj žrtev na cestah in tudi to, da je bilo letalo sestreljeno, je grozljivo, na to nismo mogli vplivati. Ne vem, kako bi lahko preko drugih eh, torej, sporazumov o zračnem prometu dosegli, da se tukaj ravna drugače, ampak kar zadeva cestni promet, tudi moramo doseči še naše cilje. Pri vsem, kar predlagamo, moramo imeti pa pred, oči, pred očmi, da sprejmamo takšne eh, zakone, ki jih bodo lahko izvajali tudi podjetja, ki sodelujejo v sektorju prometa. Sedaj pa še nekaj drugih vprašanj vprašanj najprej kar zadeva enotno evropsko nebo ne, noro je, da tega še nimamo, vsi so to podpisali, nobena država članica še ni začela izvajati. Kako sami kot komisar menite, da bi naj eh, se napredovalo pri enotnem um, no, eh, evropskem nebu? Želi, eh, italijani pravijo, da bodo tukaj predlagali neko rešitev, to si želim za vse evropejce, ampak kaj vi menite, kako bi lahko tukaj dosegli preboj glede na blokade? Pri TNT, kako vi menite, da bodo. Eh, kaj se bo dogajalo s projektnimi obveznicami. Vem, da je to neka nova možnost financiranja, ki smo jo omogočili, ampak seveda je vse skupaj to šele v pilotni fazi in ni prišlo še tako daleč, kot bi si vsi želeli. In zadnje vprašanje, alternativna goriva tukaj. Mm, je, smo sprejeli manj ambiciozen osnutek, kot bi si ga želeli in kot ga je predlagala komisija. Cili so veliko uh, nižji, kot bi bilo mogoče. Naprimer pri, li, pri staniščih vem, da imajo veliko več utekočinjenega plina, kot so države članice sklenile. Kaj menite, da bi lahko tam še storili, da bi bil napredek hitrejši? Tudi alternativne energije so, po mojem mnenju, zelo pomembne za skupni Evrop, eh, evropski trg prometa. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo. Me je killer. Upam, da sem vaše ime pravilno izgovoril. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, dovolite, da se vam najprej zahvalim za vaše odlično poročilo. Še zlasti me skrbi prihodnost regionalnega prometa v Evropi. Z vidika moje politične skupine, ko govorimo o prihodnosti Evrope in o rasti v Evropi in o delovnih mestih v Evropi, se sprašujem, kako lahko razvijemo naš promet tako, da se bo lahko Evropska unija znova um, uvrščala med pionirje na tem področju in med tiste, ki so najboljši. Vem, da ne moremo stvari popraviti uh, in narediti prav samo s tem, da zgradimo nove ceste, nova pristanišča, nova letališča. Obstoječi sistemi, prometni sistemi morajo biti uh, seveda razvijani smotrno in razumno. Treba je uporabljati pravilno tehnologijo, tehnologijo, ki jo imamo na voljo. Torej, kar zadeva varnosti v cestnem prometu, je to vsekakor vprašanje, ki mu moramo posvetiti več pozornosti v vseh nacionalnih dimenzijah in temu nameniti tudi pravo tehnologijo. Vsekakor moramo biti uspešnejši pri odpravljanju škode in pri povračilu škode, ki nastaja zaradi pomankljive varnosti v cestnem prometu. To je izjemno pomembno. Moje naslednje vprašanje zadeva alternativna goriva. Evropa se nahaja na delu sveta, kjer je resnično pomembno, da zozamemo vodilno vlogo pri razvoju pravilnih alternativnih goriv za vse tipe prometa. Hvala. Bonjour, Hvala lepa, gospod Kalas. Jaz vas ne poznam, vi me ne poznate ampak veliko berem o vas v tisku. Moje vprašanje je zelo enostavno. Kakšna je vaša bilanca? Ali vi menite, da eh, lahko govorimo o uspehih ali moramo govoriti o neuspehih? Drugo vprašanje, kako ste delali? Čisto prav imate, ko pravite, promet eh, in transport je zelo pomemben sektor. Prav imate, če to rečete. Ampak z drugimi komisarji, kako pa ste sodelovali? Recimo, če govorim s komisarjem za socialne zadeve, eh, govorili ste o socialnem dumpingu. Kar zadeva napotene delavce, je rešeno samo vprašanje eh, stanovanja, ampak eh, direktiva ne osebuje vidika, ki je povezan s prometom. In zakaj se ne govori o povezavi med prometom in revščino, kajti veliko je državljanov, ki nimajo dostopa do mobilnosti. In eh, naslednji primer, ali ste sodelovali s komisarjem za okolje, kako je mogoče, da leta 2014 ne moremo govoriti o doseganju ciljev eh, z področja spe, eh, podnebnih sprememb? Eh, in zakaj ste, eh, ko ste govorili o regionalnem razvoju, rekli, da ste za urbano okolje naredili priporočila? Mesta se razvijajo, promet je pomemben za mesta in kaj je sedaj? In končno še ena stvar. Govorili smo in govorimo o četrtem železniškem svežnju. In želela bi vedeti, o tem sem brala tudi v intervjuju, kaj to pomeni za vas. V Evropi, to ste vi rekli, v Evropi, če želimo, da bo eh, konkurenca taka, da bo koristila, eh, koristila eh, potrošnikom, zato, zato moramo zagotoviti ločevanje med upravljalci in lastniki infrastrukture in ta, schi, ta schema pa je sedaj šipkejša zaradi Evropskega parlamenta in upamo, da bodo države članice popravile eh, to situacijo. Ampak, gospod komisar, kaj je vloga eh, Evropskega komisarja? Eh, vloga je ta, da ustrezno sodeluje z Evropskim parlamentom in da upošteva tudi naša stališča in da ta stališča tudi ustrezno posreduje svetu. Hvala lepa. Peter Lundgren. Hvala lepa, Peter Lundgren. Tack herr ordförande, tack herr Kallas för presentationen. Jag... Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, Kalas, tudi vam za vašo predstavitev. Imel bi nekaj vprašanj o železniškem prometu. Prehajam v Švedske in to vrstne projekte smo že izpeljali na Švedskem, pa ne delujejo dobro. Imamo situacije, kjer imamo zasebna podjetja, ki skušajo iz tega skovati čim več dobička pri čim nižjih stroških. In to je privedlo do tega, da danes žal vidimo, da je infrastruktura izjemno slaba. Padajo vodi, tudi železniške povezave so prekinjene in na švedskem smo torej že v situaciji, ko lahko povemo, kako, kaj se zgodi, če želiš iz tega sistema eh, iztržiti čim več. Potem naslednja stvar, ki me zelo skrbi, je kabotaža in socialni dumping, ki zelo hitro sledi kabotaži. Tudi to nas je na švedskem zelo prizadelo, namreč podjetja, ki izkoriščajo nizko delo in s tem uh, Ehm, pravzaprav zatrejo tista podjetja, ki želijo delati regularno in plačevati takšne plače, kot so dogovorjene eh, v kolektivnih pogodbah. Sedaj lahko na švedskem kupiš to storitev za 5 evrov na 10 km, to so pravzaprav stroški, ki so nižji od stroška goriva in to je privedlo do tega, da smo v zelo Eh, težki situaciji, kar zadeva kraje um, nafte. Vsako leto se v naši državi ukrade 10, tisoč, um, 10 milijonov ton uh, dizla. Če imamo Eh, ustrezne standarde lahko potem plačujemo tudi ustrezne plače in lahko zagotavljamo tudi ustrezna delovna mesta in delovne pogoje vendar pa seveda ne moreš potem konkurirati takšnim podjetjem ki vozijo in prevažajo za pet evrov na deset kilometrov potem pa še fenomen ki se je zelo razširil so ponarejene porojena vozniška dovoljenja ki jih lahko na internetu kupiš za nekaj evrov in potem lahko na tej podlagi domnevno prevažaš eh, tovornjake in če kupiš eh, nekaj tovrstnih eh, vozniških dovoljenj, lahko pravzaprav prevažaš tovornjake cel dan. Kako lahko ukrepamo proti temu? Ali bi lahko upeljali mednarodni registr, da bi lahko policijske službe ukrepale proti temu? Hvala lepa. Še trije so se priglasili k besedi, če se ne motim. Gospa Foster, gospa Andersen in sam. Potem bi torej rekel, da še vsi si vzajemo dve minuti časa, potem pa bo gospod komisar lahko odgovoril na vso zastavljeno vprašanje. Najprej gospod Foster. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Rekl sem gospa Nilsen. Ste, ne, ste vi gospod Nilsen? Ne, sem mislila, da ste rekli gospa Foster. Se pravi, čujem. Gospod Nilsen, izvolite besedo. Hvala lepa. Herr Ulf, Det blev jag. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro, če smem, torej jaz bom uh, kar izkoristil to priložnost. Naš koordinator je že povedal, kaj je prednostna naloga naše politične skupine. K temu pa bi še dodal, sem nov član tega odbora, prihajam z severne Švedske in. in v, niti na švedski vladi, niti na finskem ne bom dovolil, niti po tem odboru, da bi se pozabilo na potrebo po infrastrukturi oziroma po naložbah v infrastrukturo v severni Evropi. Če si pogledate zemljevid, lahko menite, kot, se zdi, kot da na severu sploh nimamo nobenih koridorjev. Soledoloval sem z enim od koridorjev, ki bi jih bilo treba aktualizirati. Zakaj je to tako pomembno? Povedal bom dva primera. Skoraj da 95 odstotkov železne rude, ki jo uporablja ehm, železniška industrija, se nahaja na, Šved, na severni Švedski. Goznata področja na severnem Švedsku so torej skladišča goriva. 95 odstotkov dizla, s katerimi se vozijo um, tovornjaki, prihajajo iz Severne Evrope. Torej, to je eh, energent, ki ga potrebuje celotna Evropa, ne zgolj naše regije. To pomeni, da moramo tudi naložbe na, eh, v promet v Severni Evropi imeti pred očmi. Hvala lepa, sedaj pa ima res besedo gospa Foster. Uh, thank you, uh, Lepša hvala, gospod predsedujoči. Samo par stvari bi izpostavila, eno ali pa dve, ki jih je izpostavil gospod komisar. Ko smo imeli danes predstavnika italijanskega predsedovanja, so seveda bili dani komentarji malezijskega incidenta in znova bi povdarila, da ni šlo za nesrečo v zračnem prometu, gre za razmere, gre za situacijo, ki so povzročili teroristi, gre za teroristični napad. In upam, da bomo enkrat te ljudi potem tudi videli v Hagu. Potem pa še nekaj bi rekla, da vi uporabite svojo funkcijo komisarja v sodelovanju z italijanskim predsedstvom in ostalimi voditelji. In meni ni všeč, da izključujemo medije, ampak vidim, da mediji zelo um, priznanih eh, kanalov pravzaprav poročajo na tak način, ki meji na voerizem in pravzaprav hodijo po področju, mi pa se pritožujemo, da se eh, na tem področju ne omogoča ustrezne eh, preiskave. Skratka, tam hodijo po področju, po kraju nesreče in hodijo okoli in pobirajo um, lastnino žrtev to vidimo iz dneva v dan in po mojem mnenju je, so to zelo nizki standardi poročanja eh, in upam, da boste to močno sporočilo predali tudi drugim voditeljem. To, kar sem želela omeniti še, pa je enotno evropsko nebo. Seveda, to smo že omenjali. Vemo, da komisija ima politično voljo, tudi parlament je izkazal politično voljo vseh političnih skupin, da bi izpeljal in izvedel enotno evropsko nebo. Morda bi nam lahko povedali, kaj se dogaja ta hip, kajti države članice očitno ne pripoznajo, da v povezavi s cesarjem ta tehnologija 21. stoletja ki jo bomo prodajali po svetu ki, ki smo jo um, iznašli in s katero bomo konkurirali uh, z američani, da tukaj lahko dejansko dosežemo to, da imajo vsi določene koristi iz tega. Seveda vemo, da so tukaj določeni tudi nekateri uh, interesi v zadju in to ni sprejemljivo. In tudi to, da se vse je strah na podlagi enotnega evropskega neba, ni sprejemljivo. Pa zdaj še o Gibraltarju. Gibraltar je britansko suvereno ozemlje kolegi, da komentirajo, komentirajo eh, britansko suvereno uh, ozemlje ne deluje prav to je nesprejemljivo če imajo kakšne probleme nacionalne vlade jih bodo razrešile ni prav da se s tem ukvarja komisija ves čas mislim da morajo poslanci to vprašanje pustiti pri miru ne gre zgolj za vprašanje ki zadeva odbor za promet in ni mi všeč ko ljudje začnejo komentirati britanska suverena ozemlja ki so suverena in tudi jaz ne komentiram zadev ki se tičejo njihovih suverenih ozemelj Hvala lepa. Prosim pa, da se držite časa, ki je odmerjen eh, za govor, tako da bodo vsi prišli do besede. Izvolite naslednjim. Are... Najlepša hvala. Vem, da si vsi prizadevamo za enotno prometno območje v Evropi. Glede na vaše izkušnje, gospod komisar glede na to, da je še zmere 95 odstotkov prometa v Evropi odvisnega od nafte in naftnih izdelkov, me zanima, oziroma od naftnih derivatov, me zanima, eh, kako bomo zasnovali politiko, tako eh, da bomo lahko dosegli cilj zmanjšanja odvisnosti od nafte. Mislim, da smo od tega cilja trenutno še predvsej odaljeni. Najlepša hvala. Jaz imam tri vprašanja. Prvič, mobilnost v mestih. Naredili smo analizo. 60 odstotkov sredstev za strukturne sklade je namenjenih za eh, ceste in le 20 odstotkov eh, za železnice. 70 odstotkov izpustov v mestih eh, pa prispeva ravno cestni promet. Zanima me, kako nameravate doseči podnebne cilje z to direktivo o prometu. Drugič, zanima me, eh, kako bo s konkurenčnostjo med posameznimi vrstami obleka, eh, prometa. Namreč cestnina eh, na eh, cestah eh, je prosta izbira držav članic, medtem ko je obvezno potrebno plačevati pristojbine na železniških tirih. In še tretje vprašanje, ki sem ga zastavil že italijanskemu ministru. Če bi lahko izbirali, kako bi se odločili čez dve leti za 100 milijonov znižati čas prevoza od Berlina do Vroclava. Eh, na ta način bi lahko ustvarili tudi nova delovna mesta ali pa bi investirali 20 milijard eh, za vrtanje luknje v Alpe, eh, ki bo morda nekoč prinesla denar ali ne. No, minister je rekel, da mi bo odgovoril v pisni obliki. Upam, da boste bolj pogumni in da mi boste odgovorili javno. Beseda je vaša. Members. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, poslanci. Veliko vprašanje je bilo eh, in skušal bom biti čim krajši. Kar zadeva MH17, eh, malezijski let. Vse, kar se je zgodilo, je še razmeraj zelo šokantno. Ne moremo reči, da se določene zadeve spreminjajo v pozitivni smeri in druge ne. Seveda so pravila mednarodne preiskave zelo jasna. seveda pa eh, mora preiskavo izvesti država, v kateri se je nesreča zgodila, torej Ukrajina. Eh, dve državi eh, sta poslali tja ekipo in imata to pravico, torej Malezija, kajti to je bila malezijska letalska družba in pa država proizvajalka Boeinga in to je Amerika mislim, da smo vsi pripravljeni poslati izvedence, eh, da bi pomagali pri tej preiskavi. To ni varno območje. Vidimo slike trupel in uh, vidimo, kako se ravna eh, z posmrtnimi ostanki in zavedati se je potrebno tudi, da izvedenci niso vojaki, niso navajeni delati v eh, vojaških okoliščinah, eh, niso navajeni soočiti se s ponižanjem, z ofenzivnim obnašanjem in tako naprej. Zastaviti se je potrebno vprašanje, kako se izogniti to vrstnim dogodkom v eh, prihodnosti. Eh, šlo je za sestrelitev civilnega letala in zato eh, je bilo potrebno zelo napredno orožje. Vprašanje je, kakšen je naš pristop. Mislim, da mora vse skupaj potekati preko mednarodne organizacije za letalstvo, torej ICAO. Oni morajo poskrbeti za koordinacijo. Gre za vprašanje ali zapreti celotno območje eh, kot eh, vojno območje. Kajti Ukrajina eh, je zaprla sicer svoj zračni prostor, ampak le do določene višine. Torej po tej seji se bom sestal z izvedenci za varnostna vprašanja. Seveda ne poznamo še vseh podrobnosti in nimamo natančnih eh, dokazov. Ampak Naši izvedenci so pripravljeni, določeni dokazi pa še manjkajo. Danes se bom pogovarjal s generalnim sekretarjem IKAO o teh vprašanjih, skušali se bomo odločiti, kaj storiti. Gre za vprašanje, kaj zgodi kaj storiti v primeru krize? Spomnimo se, kaj se je zgodilo v primeru izbruha vulkana, ko je bil zračni prostor poln pepela. Torej, gre za vprašanje, kako preprečiti to vrstne katastrofe. Mi smo udeleženi, kolikor smo pač lahko, kajti Evropska unija nima nobenih pristojnosti na tem področju, zračni prostor je zmeraj v suvereni pristojnosti držav članic oziroma držav. Torej, dokler nimamo vseh tehničnih informacij, počakajmo. Potrebno pa je seveda spregovoriti o tem povsem neustreznem ravnanju eh, z posmrtnimi ostanki, če se takšnega nihče ni pričakoval in če se takšnega še nikoli nismo videli. Sedaj pa italijansko predsedstvo. Eh, večkrat sem se sestal z italijanskim ministrom in. italijansko predsedstvo seveda prevzema zelo resno obvezo. Mi bomo seveda tesno sodelovali. Kar zadeva železniški svežen, eh, je se skupaj v rokah italijanskega eh, predsedstva. Mi eh, smo podali eh, predlog eh, in sicer Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu, sedaj pa eh, so niti v rokah italijanskega predsedstva. Upam, eh, da bo italijansko predsedstvo upravilo dobro eh, delo. Zdaj pa kabotaži in socialnemu dumpingu. To bo težavno vprašanje za komisijo. In tudi za predsedstvo nimam načrtu, da bi predstavil velike novosti na tem eh, področju, ampak prihodna eh, komisija in eh, pa vaš odbor se bosta morala za tem soočiti. Kapotaža predstavlja le dva odstotka tovornega prometa. Zakonodajo že imamo, sedaj pa gre za izvajanje zakonodaje. Zakonodaje na socialnem področju že imamo. Vse, vsa pravila, vse zakone imamo in med seboj so povezani, ampak eh, sedaj gre za izvajanje. Komisija je podala predlog, se je pogovarjala s parlamentom in povsem. Po pripravljena je eh, podati predloge glede zadev, ki so v naši pristojnosti, ampak socialne zadeve so v pristojnosti držav članic. Kot je dejal gospod Zile, so bile omojitve za kabotažo leta 2004 predvidene kot eh, začasne omejitve, ampak eh, še zmeraj so uveljavi. In da gledamo na kabotažo kot na glavni vir problemov eh, na prometnem področju, eh, najbrž ni prav. Seveda smo pripravljeni na sodelovanje in eh, tudi medsebojno v kolegijo tesno sodelujemo, seveda tudi na področju podnebnih sprememb. Glede zapletenih vprašanj smo zmeraj našli kompromise in Ikao se je skušal odreči velikemu sporu, eh, kar zadeva to vprašanje in seveda smo pri tem sodelovali. Sedaj pa pristanišča, no, o tem bo potrebno še razpravljati. V Evropskem parlamentu pa tudi v svetu. Svežen za pristanišča je precej skromen. Evropska komisija je predlagala le, da izboljšamo delovanje pristanišč, izognili smo se občutljivim področjem. Mislim, da lahko najdemo kompromis. Kar pa zadeva državno pomoč oziroma subvencije, seveda sodelujemo eh, z kolego Malmunjo, eh, ki je pristojen za področje eh, konkurenčnosti in skušamo najti razumen eh, kompromis. Potrebujemo zelo jasna pravila, in skušajmo izničiti tudi negativne posledice konkurence, recimo, ko gre za obrobna območja in tako naprej. Potem pa varnost na cestah. tehnična pravila za tovornjake predstavljajo velik korak naprej. In upam, eh, da bo ta zakonodaja sprejeta. Potem je bilo pa še kar nekaj vprašanj. Recimo vprašanje gospe Meissner, ki je hotela uskladiti različne cilje, ki so lahko nasprotujoči si. Evropska investicijska banka in tudi mi smo zagotovili sredstva za financiranje projektov, eh, ki pa ne potekajo tako, kot bi morali, kar pa zadeva alternativne vire energije. Zato namenjamo proračun za raziskave, ki se je ravno tako okrepil imamo res velike težave z sprejemanjem odločitev. V tem trenutku je zelo težko sprejeti odločitev in eh, težko je reči, katero alternativno gorilo, gorivo bo zares trajnostno in sprejemljivo. Kar pa zadeva stroškovno učinkovitost, tudi to bomo proučili, ampak eh, nafta je seveda še zmeraj eh, izjemno eh, poceni, kar zadeva letalski promet. Letalske družbe že uporabljajo določene mešanice, torej vsi si zato prizadevamo in skušamo zmanjšati tudi uporabo goriv. Že zadnjih 15 let si zato prizadevamo če samo pomislite na nekaj let nazaj, kakšna poraba uh, eh, goril uh, eh, je bila takrat. Toliko o nafti. Sedaj pa k švedskemu vprašanju glede vozniških dovoljenj in glede slabe situacije na švedskem. To je seveda v pristojnosti švedskega gre za vprašanje, ali res želite urejati ta vprašanja na evropski ravni. Ali naj Evropska unija res ureja ta mikro vprašanja držav članic? TNT so sprejeli države članice, pogajali smo se z vsemi državami članicami in dogovorjen je bil tudi koridor, ki poteka. Preko severa. No, kaj še? sedaj pa k predsedovanju in mobilnosti v mestih. Ta vprašanja so se pojavile, ampak nimamo mandata, da bi se s tem ukvarjali. Tukaj gre za lokalna vprašanja. Ampak ljudje prihajajo k nam, prosijo za pomoč, prosijo, da kaj storimo. Mestni promet je tisti, kjer je največ eh, zamaškov, eh, kjer so stroški visoki in tako naprej, ampak tukaj gre za vprašanje načela subsidijarnosti. Podpiramo projekte urbanega prometa, zdaj pa še k različnim oblikam prometa. Leta in leta smo z, gospod, smo z gospodom Kramerjem o tem razpravljala. Ampak, kaj bi dejali, če bi Nemčija sedaj sprejela odločitev o cestnini? Kaj, če bi poslali eh, to položnico za cestnino 45 milijonom lasnikov avtomobilov? No, to je precej kontroverzno vprašanje. Ampak tudi jaz skušam najti ravnotežje, da bi poskrbeli za res enakopravne gospodarske pogoje. Seveda pa uh, je cestni promet nekaj povsem drugega in države članice imajo različno politiko. Vsekakor pa sem za več preglednosti, za jasnejša pravila. Na ta način se bomo s tem lažje soočili. In še železniški svežen. Nekaj minut sem že želel nameniti temu, zakaj je ta uh, eh, svežen tako pomemben in uh, kaj uh, storiti glede uh, ločevanja. Železniško mrežo je zelo razdrobljeno in sprejeta je bila politična odločitev, da presežemo to tehnično razdrobljenost. Ampak, če se vrnemo k infrastrukturi, če imate vlak v Italiji, oziroma če, se ukrcate na vlak eh, v Italiji in želite na Polsko, potem morate prečkati Avstrijo in Nemčijo. In eh, seveda morate za to tudi plačati, ampak ni eh, prav, da se na ta račun zbira denar v žepih mojega konkurenta. To namreč ni pravično. Potem moj konkurent pride in v moji državi kupi določeno podjetje ali pa določeno infrastrukturo. In to pač ni pravično in to je tudi moj glavni problem z, v zvezi s tem vprašanjem. Zdaj pa k tunelom. To je spet vprašanje, ki smo ga že večkrat obravnavali. Ampak ali si lahko predstavljate, da Evropska komisija naenkrat reče, ne bomo več gradili tunela, ker to ni najbolj racionalna ideja. Najbrž si predstavljate, da si tega ne moremo privoščiti. Ta tunel skozi Alpe je bil načrtovan. Države članice so sprejele odločitev, torej pomemben je tudi zgodovinski faktor. Z novim programom TNT bomo nadaljevali z tem, eh, kar eh, je bilo že sprejeto. Nimamo pa mandata, da bi dejali, ja, tega tunela ne bomo zgradili, vsega tako ali tako nihče ne bo uporabljal. Vendar pa moram dodati tudi, gospod Ertuk je bil poročevalec in gospod Komocakis, če se spomnite mislim, da je torej v okviru TNT načrt projektov veliko bolj jasen. Najlepša hvala. Ja, ich danke auch für... Tudi jaz se zahvaljujem za te vaše odgovore. Jaz sem sicer Nemec, nisem pa za nemški eh, sistem cestnine eh, za evropejce. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Tukaj gre za uložitev predlogov za omrežja TNT. Z nami je predstavnik komisije. Še enkrat hvala lepa, gospod komisar. Thank you very much.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 wir hatten gerade ein kleines technisches problem sorry for that imamo majhen tehničen problem se opravičujem ampak zdaj mislim da smo ga rešili tako da predajam besedo predstavniku komisije hvala gospod predsedujoči glede na to da sem prvič z vamo v novem stiku Naj vam tudi v imenu svojih kolegom povem, da zelo cenim vaše delo in naj vam tudi čestitam za vašo izvolitev oziroma ponovno izvolitev. Zelo smo zadovoljni, da smo ponovno lahko začeli sodelovati z vsemi vami. In sedaj ponovno uvajamo že dobro uveljavljeno tradicijo in sicer to, da imamo zelo malo časa na razpolago prosim nekoliko tišine, da gospod Tonide pove, kar si je načrtoval. No, torej, naj povem nekaj o zadnjem razpisu, ki je bil pripravljen še v okviru starega režima eh, čez evropskih mrež. Imamo že tradicijo, ki je uveljavljeno, namreč, da poročamo pred eh, razpisom in tudi po eh, zaključenem razpisu takrat, ko imamo že rezultate, na ta način lahko zagotovimo kontinuiran in tudi zelo tesen dialog z vami. Torej, rezultati tega razpisa so naslednji. Predstavil jih bom na kratko, vendar pa si lahko te rezultate pogledate tudi v brošuri, ki jo najdete pri vhodu. V tej brošuri boste našli zelo uh, natančen, zelo dober pregled vseh eh, konkretnih projektov, ki smo jih eh, predlagali za sofinanciranje. Prav tako boste v brošuri našli opis eh, konkretnih eh, pogodb. Eh, po, razpis se je zaključil 11. marca. Imeli smo dva kroga ocenjevanja, INEA, eh, to je izvršna agencija, je izvedla en krok, eh, drugo, izvajan, drugo ocenjevanje pa so izvedli razni kolegi iz Evropske komisije. Na začetku smo predvideli 218 milijonov evrov za večletni program in pa 70 milijonov za letni program. In izkazalo se je, da smo dobili nekoliko manj kot pričakovano dobrih projektov za večletni okvir. Videli boste v poročilo, da predlagamo sofinancirati do 230 milijonov v eh, tej liniji, eh, vendar pa smo eh, v letnem eh, programu dobili veliko zelo dobro, eh, dobrih projektov, kar bi pomen, eh, pomenilo, da se bi moral eh, nese, znesek, ki je tem namenjen, zvišati na 91 milijonov evrov. Česa smo se naučili iz tega razpisa? Prvič, potrdilo se je, da so projekti vedno kvalitetnejši. Ne samo v smislu zrelosti, ampak tudi. Eh, v smislu usklajenosti teh projektov z splošnimi politikami in usmeritvami. To velja zlasti za eh, temeljne vidike, kot je naprimer prispevek prometa, znižanju izpustov CO2 -ja in tudi v smislu povdarka na večmodalnosti. Potem smo se naučili še nekaj. Veliko zanimivih projektov uh, je v poglavju inovacij. Nekateri od vas ste bili v prejšnjem sklicu vključeni v to delo in ste se zelo trudili, da bi izboljšali ta novi kontekst. Potem eh, se te inovacije nanašajo na alternativna goriva za različne načine. Eh, prometa. Tukaj ne govorim samo o elektriki, ampak govorim tudi proj eh, v projektih na morju in eh, v zraku. Po nadaljevalo se je tudi delo na, ne na tehnološki neutralnosti, kar zadeva te projekte. Zelo dobri projekti. Eh, so se nanašali tudi na tovor. To so bili projekti izboljšanja terminalov za tovor, potem so bili tu projekti za izboljšanje celotne poti tovora, potem eh, so bili projekti, ki ste si jih vi želeli v prejšnjih letih, to so projekti za zmanjšanje hrupa, ne samo železniškega prometa, ampak tudi eh, za zmanjšanje hrupa pri železniškem tovornem pro, eh, prometu. Potem so tu bili tudi projekti, ki so se nanašali na varnejše parkiranje, to ste tudi podarjali kot pomembno temo. Potem tretja lekcija. Vedno večji podarek na čezmejnih dejavnostih. Vsako leto vidimo, da eh, pred avtori projektov in tudi eh, države članice, ki že izvedajo prvi filter, vedo, kako zelo pomembno je, dati ta podarek čezmejnim dejavnostim. Vedo, da tu ne gre samo za teoretsko uh, z, povezovanje med mejami ali okoli meja. Potem smo se naučili še nekaj, kar je tudi zelo zanimivo. K imeli smo seveda uh, dobra pričakovanja, ampak vse eno, uh, eh, morska avtoceste so se izkazale kot zelo eh, dobra ideja, potem je tu še eh, zračni promet, kjer je zahtevno področje, rezultati so pa bolj eh, mešani pri ITMS, e to je tisto področje, kjer imamo zelo, zelo stroga pravila o interoperabilnosti, ki jih je treba spoštovati, ampak Cena je bila ta, da smo na tem področju dobili manj dobrih projektov, kot smo jih bili pričakovali. Prav tako pa smo dobili manj zelo dobrih projektov, ki so se nanašali na prioritete oziroma na tako imenovane velike projekte. Ve, večina avtorjev teh projektov pričakuje naslednji, razi, eh, naslednji razpis v novem režimu. To bo prvi razpis, ki bo eh, na temelju evropskega eh, instrumenta za povezovanje in ta razpis bo septembra. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi celotni ekipi. Sedaj pa ima najprej besedo gospod Ismail Ertuk. Ja, fin dank, pozic. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod Unidi. Najprej naj povem, da lahko le pozdravim delo Evropske komisije tudi na tem področju. Predstavljeni so bile tudi različne številke. V povzetek lahko rečem, da je več kot polovica sredstva, namreč 57 odstotkov, bilo namenjenih za železniški promet in to smo tudi želeli doseči. Prenesti več tovora na železnice. Mislim pa, da je potrebno več storiti na področju ETS. Recimo pri ETMS imamo eh, le 7 odstotni delež in Kot izgleda, obstajajo težave z koordinacijo, ki jih bo potrebno rešiti. Kar pa zadeva nove razpise na splošno, lahko rečem, da bo potrebno izhajati iz tega, da je razvidna nenakomerna geografska porazdelitev znotraj Evropske unije, gre za osredotočenost na sever, manj na jug. 10 milijard eh, od teh 27,2 milijard za kohezijo, ta sredstvo bi bilo potrebno bolj enakomerno porazdeliti. Kot poročevalec predvsem podpiram eh, podporo razvoju alternativnih virov energije. To je v skladu z direktivo Čisti pogon za vozila. In tudi v državah članicah je velik interes eh, za zmanjšanje odvisnosti od zemljskega plina. Imam pa le eno vprašanje, ki se mi že od nekdaj zdelo pomembno, prihajam namreč iz vzhodne Bavarske. Na strani 709 je govora o študijah o načrtu za izgradnjo Eh, in sicer gre za Straubing eh, na Donavi. 15 odstotkov sredstev za ta projekt eh, naj bi prišlo iz evropskega žepa, če sem pravilno prebral. Naj bi bila ta sredstva namenjena za javna dela. Ja, zanima me, kakšen je cilj teh javnih del. Zanimivo je tudi, da, bomo, da bo Evropa namenila več sredstev za javna dela, čeprav vemo, da eh, pri tem projektu obstaja nasprotovanje Bavarske, ki ne želi eh, tega projekta na Donovi, saj ne v takšni obliki, kot si ga je zamislila Evropska komisija. Hvala lepa, Jala Center. Sí, gracias. Eh, gracias. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. In najlepša hvala za to predstavitev. Prvič. Želela bi odpreti nekaj splošnih vprašanj. Prvo vprašanje je naslednjo. Kaj si mislite o zahtevi učinkovitega znižanja? To je v predlogu komisije. Kot je kolega ravno kar povedal, in to zelo dobro, zelo malo predlogov je bilo sprejetih za prioritetne projekte v državah Južne Evrope. Več projektov eh, se nanaša na srednjo in severno Evropo. Želim vedeti, zakaj. Mogoče je del razloga, v tem, da naša gospodarska situacija ne omogoča, da bi ravno veliko financirali, mogoče bi lahko ugradili nekaj fleksibilnosti v to področje, tako kot je primer pri strukturnih projektih, tako da ne bi opustili tistih projektov, ki že tečajo. Potem eh, zračni, eh, zračni nadzor in eh, upravljanje zračnega prometa. 20 odstotno sofinanciranje je predlagano, ampak za železnice je pa stopna sofinanciranja 50 odstotkov. Kaj je podlaga za ta izračun? In zakaj taka razlika? Mogoče je to 40 plus 10, ne vem. Ali dodamo 10 odstotkov potem za okolje, ne vem. E, potem zadnja stvar. Skrbi Eh, nas vozlišča. Tu bi želeli slišati več. Nekaj projektov je bilo vloženih. Ne vem, če ste si te projekte pogledali o železniških vozlih. Hvala lepa, gospa Majstor. Um, ja, najlepša hvala. Ismail Ertuk je izpostavil že veliko točk, ki sem jih želela izpostaviti sama, zato ne bom vse skupaj eh, ponavljala. Uh, res je škoda, da na jugu ni toliko projektov, kajti eh, ti projekti so povezani tudi z delovnimi mesti, ampak mogoče se bo to še zgodilo. Gospod Onin, najlepša hvala tudi vam. Imam pa še nekaj vprašanj. Niste povedali, dokolikšne mere bi lahko ti projekte povezali z projektnimi obveznicami. Vedno se k temu vračam, kajti imamo več sredstev, kot smo jih imeli v preteklosti, trikrat toliko, uh, ampak zaradi eh, projektne, projektnih obveznic imamo eh, tudi učinek vzvoda. Ali je torej moč te projekte in projektne obveznice povezati? Kaj bo Evropska komisija storila v zvezi eh, z sodelovanjem z Evropsko investicijsko banko? Evropska investicijska banka zmeraj pravi, na vse smo pripravljeni na določenih uh, področjih ste uh, dejali, ste dobili slabše projekte, uh, kot ste jih pričakovali. Kako bi lahko v državah članicah še vplivali na vlade, da bi bilo storjeno vse v smeri uh, dobrih projektov? Dobro bi bilo vedeti, kaj lahko storimo doma, torej v državah članicah. In sicer? Ja, se mi zdi dobro, da je veliko sredstev namenjenih za železnico, ampak seveda eh, zgolj železniškim projektom ne bomo vsega dosegli, potrebno bo uporabiti tudi notranje eh, plovne poti. Potem pa še utekončinjen zemljski plin, mislim, eh, da moramo alternativne vire energije enostavno povezati, sicer ne bomo dosegli napredka. Hvala lepa, gospod Vanden Kamp. Tudi alle mojte. Gospod predsedoče, hvala lepa. Seveda si prizadevam, da bi hitro predelal vso to veliko količino informacij, pa mi še ni uspelo. Imel bi dve vprašanji. Zavrnjeni projekti so ti sedaj zavrnjeni zaradi kakovosti ali zaradi pomankanja sredstev ali zaradi obojega. In še drugo vprašanje. Danes dopovdne smo dobili pisno obvestilo italijanskega predsedstva, ki predlaga, da bi se uporabilo več zasebnih sredstev tudi za to vrstne projekte. Ali bo to imelo posledice za ta leta ali pa bomo na to morali čakati še zelo dolgo, kajti Evropsko unijo veliko krat zaznamuje prav dolgo čakanje. Kakšen vpliv imajo torej uh, namere italijanov na to vrstne projekte. Hvala lepa, to sta bilo malo vprašanje. Danke sehr, Karim Adeli jetzt. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Imam več vprašanj. To so uh, splošna vprašanja najprej, potem pa bolj specifična. Uh, Najprej želela bi videti naslednje. Ali načelo use it or lose it, se pravi, ali denar porabimo ali ga pa zgubimo, ali se to načelo običajno eh, tudi uresničuje. Eh, tukaj mislim na projekt Lyon Torino. Ali lahko eh, tukaj razložite? Drugo vprašanje, ki je tudi splošno vprašanje, ali izbrani čezmejni projekti ali so ti projekti v skladu s splošno uh, uredbo C, CSF in zlasti s TNT. Sedaj pa bolj specifično vprašanje. Ali nam lahko razložite, zakaj? Na strani 29. Zakaj se več ne priporoča uh, projekta o zmanjšanju hrupa in sonor? Drugo vprašanje, spet na 28. strani, ali nam tu lahko bolje razložite nemški projekt eh, z nazivom Krokodil? Kaj je s tem? Toliko? No, na, vajte, na 20. strani, 17. Eh, točka, ne vem, zakaj imate tu projekt, ki gre od Pariza do Bratislave. Zakaj v tem projektu ni več globalne okoljske strategije? To me zanima in rada bi slišala vaše odgovore. Hvala lepa. Herr Telička. Hvala, hvala lepa, gospod Telička. Uh, uh, uh, uh Imam eno vprašanje in eno pripombo. To, kar smo slišali, je bilo zelo jasno in razumljivo moj občutek bil povdarek bolj na tem, kaj je dobro. In čeprav ste nakratko omenili tudi eno ali dve stvari, ki jo je treba izboljšati, pa vse eno bi želel slišati tri, štiri stvari, ki vas zares eh, skrbijo in kjer bi želeli slišati tudi naše mnenje mnenje parlamenta in kjer bi želeli slišati, da eh, je to področje, na katerem bi mi hoteli delati. Mogoče nisem dobro slišal, mogoče mi je kaj ušlo, ampak ali bi lahko malo bolj natančno povedati, katera so tista področja, ki so zaskrbljujoča. No, potem pa še ena pripomba, ki so jo sprožili prejšnji govorci oziroma prejšnja govornica, use it or lose it, eh, porabi ali pa zgubi denar ko sem se pripravljal na to obdobje, sem v, imel precej razgovorov v zadnjih eh, tednih. Mislim, da države članice tega načela še ne jemljajo dovolj resno. Še vedno eh, mislijo, da jim bo uspelo, eh, zato se ne pripravijo dovolj, eh, Eh, mislijo, da bodo dobile še malo uh, več časa, da uh, bo razumevanje na drugi strani. Torej, to je pripomba in vabilo istočasno, vabilo k temu, da tesneje sodelujemo, da bi tokrat, če želimo res uh, zagotoviti učinkovitost, Moramo zagotoviti, da države članice razumejo, da druge priložnosti ne bo, da bo leto 2017 tisto leto, ko bodo dejansko eh, izgubile sredstva, ki jih ne bodo uporabila. Eh, pogovarjal sem se z več upravami, ne samo eh, z upravami tistih držav, s katerimi sem delal v zadnjih eh, devetih letih, ampak pogovarjal sem se tudi z drugimi in tak je bil moj občutek. Hvala lepa. In smo izčrpali seznam govornikov, sedaj imamo še gospod Kilonen. On. Hvala lepa. Najlepša hvala za to, kar smo slišali. To je eden najambicioznejših programov Evropske unije. Vse države, eh, na vse države nekako vpliva. Vsi imamo ali pristanišča, eh, vsi imamo ceste, vsi imamo železnice in vsi želimo na določen način vplivati na ta dokument in res se zahvaljujem za eh, pripravljeno poročilo. Seveda bi bili veseli, če bi slišali še nekoliko več, ampak izgleda, da to ne bo mogoče. Se pa postavlja eno pomembno vprašanje. Smo v težkih gospodarskih časih in kako lahko v teh časih zagotovimo, da bodo dejansko pomembni projekti res izvedeni. In ali imamo potrebna sredstva za nadzor, za spremljanje načina dela? To je vprašanje, ki je pomembno za prihodnost. Kako zagotoviti? da se ustrezno upošteva severne države eh, Evrope pri severnem, pri severnem eh, koridorju. pri koridorju s, eh, s, s, Severnega morja. Hvala lepa. Tudi jaz imam še dve vprašanji. Najprej se mi zdi prav, da se strogo obravnava e RTM, skajte že deset let poskušamo to upeljati, šest tisoč kilometrov e RTMS že imamo, pa še nobene lokomotive, ki bi lahko upeljala po vseh šest tisoč kilometrih. Zato odločno po, podpiram strogo delovanje. Tukaj mora biti vse skupaj skladno od spode na zgor, sicer stvar ne sme biti odobrena. Drugič, um, um, hrup. Rekli ste, da sredstvo še nismo vseh izčrpali. Imamo veliko vagonov, ki bi jih bilo treba opremiti še za dodatno zavoro, kar bi stalo 1,2 milijarde. Dali pa smo veliko sredstev na voljo tudi za zaščito pred hrupom. Tukaj lahko poskrbimo za veliko prihrankov in tudi se stvar. Um, tako izpeljemo, da bo to prinašalo koristi za vse. Uh, železnica bo imela prihodnost v Evropi le, če bomo rešili probleme s hrupom. To ste omenili tudi sami, ampak v tej smeri je treba delovati naprej. Zadnja stvar. Gospa Gezina Meisner je omenila nekatere projekte. Če so še odprti in če jih je možno financirati, kako lahko vplivate na države članice, da bi ta sredstva zagotovili. Imamo tukaj odličen predlog in tega omenjam že tretjič. Potrebovali bi 100 milijonov evrov, da bi pot med um, Berlinom do Vroclavom izboljšali. Pol, Poljaki so to storili z evropskimi sredstvi, elektrificirali so progo od Vroclava do um, meje. Sedaj na nemški strani je prišlo to samo do Korbusa, sedaj moramo še 50 km elektrificirati, zato je potrebnih potem um, 5 uh, ur in tukaj je pred vojno ta pot potrebovala 2 cela pet ure, torej sedaj po šestdesetih letih nismo prišli niti na raven predvojne. In ker je stvar taka, bi nemške železnice to progo že eh, ukinile, če ne bi v Vroclavu bilo um, tudi UNESCO-vega kraja, ki je pod UNESCO-vo zaščito. Skratka, pravim, zelo pomembno je, sredstva so, recimo jim izpelite to vrstna projekta in brez solidarnosti železna zavesa in berlinski zid ne bi padla. Zato je tako pomembno, da ponovno vzpostavimo povezavo z vzhodno sosedo Poljsko. Torej, če lahko kakorkoli k temu pripomoremo, tudi jaz osebno, moramo to narediti. 100 milijonov. 7 milijard v Študgradu ni problem, ampak 100 milijonov se pa nikoli ne najde. Morda bi lahko vi tukaj kaj postorili. S tem smo razpravo zaključili. Seveda vam dajem še enkrat besedo in sem pravzaprav zelo um, um, na trnih, da bom slišal vaše odgovore. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Pravičujem, izkoriščam svoj položaj. Engel, eno stvar sem še pozabil vprašati. Kaj se bo zgodilo z predorom Lyon-Turin? 12 milijard naj bi stal sedaj je francosko računsko sodišče dejalo, da bo stal ta predor 26 milijard evrov. Kako, kakšno je stališče komisije? Ali, ali se je 40 odstotkov evropskega sofinanciranja navezovalo na 12 milijard ali na 26 milijard, ali pa lahko rečete, da če je celotna stvar tako draga, da se pa ne izplača več? Kako se boste tega lotili? Uh, Hvala za vsa ta vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na vsako posamečno vprašanje posebej, potem bomo pa ponudil še nekaj dodatnih informacij. Moja naloga seveda je, da si pogledam uh, vse stvari, ki so bile uspešne, vaše delo pa je, da se bolj osredotočate na slabosti in da nas upozorite na nje. No, ampak bodimo resni, Sluša, skušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja in uh, komentarje. Eh, ena stvar, ki nas je razočarana, tu se stvari ne izboljšujejo in ta je, da še vedno obstaja močno revno obvesje v kakovosti projektov. Ne samo v število, ampak tudi v kakovosti projektov med severom in jugom in seveda je tu še vprašanje oziroma problem ranljivosti nekaterih držav članic. To moramo jasno povedati. To je izziv za nas vse. Kajti tu ne gre za uh, sredstva, ki bi bila namenjena regionalni koheziji, ampak tu gre za izbor najboljših projektov. Vendar pa smo odgovorni tudi za to, da bo to omrežje, ki smo ga vse teoretično na papirju opredelili, tudi izvedeno. Torej, tukaj seveda se borimo se splošno gospodarsko situacijo. To pa pomeni tudi, da moramo tudi bolje znati usklajevati načrtovanje eh, med tem, kar pokriva eh, instrument za povezovanje Evrope za naslednje leta in kar se pokriva iz regionalnih skladov. To je zelo, zelo pomembno sporočilo. Lahko vam kolege iz generalnega direktorata regijo redno obiskujemo, tako da res lahko tesno sodelujemo z njimi na teh vprašanjih. Potem se kohezijskimi državami in potem ta nova stvar desetih milijonov za inovacije iz kohezijskih skladov. Mislim, da bo to priložnost na, za neposredno vplivanje na programiranje v kohezijskih državah. To nam bo omogočilo delati na podlagi kakovosti projekte in ne pa na podlagi eh, seznamov, na hitro sestavljenih eh, seznamov, ki so bili pripravljeni samo zaradi roka. Tretji pomembni element je ta. Tehnično pomoč moramo bolje izkoristiti. Tudi vi ste povečali razpoložljivost tehnične pomoči v novem kontekstu CEF in poleg tega smo že dali več možnosti tistim državam, ki imajo težave pri pripravi projektov, da dobijo pomoč in da nam lahko predstavijo projekt. Roots of action we can uh, drastically improve the results already at the No, s tem mislim, da bomo rezultate drastično izboljšali že v eh, času naslednjega razpisa. Tako, da bodo vsej za tiste projekte, ki bodo spadali v kohezijske sklade, poskrbljeno in da bomo lahko sodelovali na zadovoljivi ravni in da bomo zagotovili, da bojo projekti tudi sprejeti. Drugič, postavljeno je bilo čisto konkretno vprašanje, zakaj je v nekaterih primerjih stopna sofinanciranja 50 odstotkov, druge pa ne. E, razlog je v tem, ti projekti e, so študije in študije se lahko financira do 50 odstotkov. Potem vprašanje o Donavi. Zelo pomembne stvari so tu. Gospod Hertog nam je dal zelo pomembna izhodišča, njemu bomo neposredno odgovorili, ampak strinjam se, morali bi biti bolj ambiciozni. Ni dovolj, da samo komuniciramo eh, v zvezi z Donavo. Večina dejavnosti vzdolž Donave se izvajajo s pomočjo regionalnih eh, skladov. To je tisto področje, kjer vsakodnevno sodelujemo se svojimi kolegi iz eh, generalnega direktorata regijo. Čisto zato, ker moramo eh, zagotoviti plovnost eh, te zelo pomembne reke. To je najpomembnejša in najdaljša reka v Evropi. Zelo daleč smo še od tega, kar je bilo narejeno na Renu, ampak vseeno moramo narediti več. To je naša obveznost. Moramo narediti več, kot pa pripravljati študije o tej reki, zato da bi čisto eh, praktično izboljšali plovnost. Vemo, kje so težave, vemo, kje so politične težave, zato so stvari tako težke. Ampak jasno je, da delo, ki poteka tudi v okviru koordinatorjev, ki pripravljajo delovne načrte za koridorje, torej, eh, to delo tudi potrjuje, da je to prioriteta. Potem pa še eh, ena pomembna zgodba. A, projektne obveznice. E, tu smo že e, pripravili material, informacije in prvič se je zgodilo, da imamo eksplicitne študije, katerih namen je pripraviti možno in kompleksno financiranje, kar predstavljajo projektne obveznice. Mislim, da je to dobra novica. Če pa to ne bo dovolj, no, še vedno ni dovolj projektov, ni dovolj držav članic, ki bi se obrnile na nas, z močnim apetitom za projektnimi obveznicami. Še vedno so projektne obveznice politično nekorektne v nekaterih državah članicah. Rečimo Bobu Bob. Potem so to dokaj kompleksni projekti, eh, težko jih je sestavili. Eh, dosti lažje je iti na Evropsko investicijsko banko in zaprositi za eh, tradicionalno posojilo in seveda to nam ne olajšuje življenje, ena tendenca in sicer te projekte se le počasi pripravljajo. In sedaj vam želim položiti na srce naslednje. Več pritiska bo treba izvajati. Prioritete morajo biti razložene tudi znotraj EIB, kajti EIB je bistveni akter na teh projektih. Torej, pomagajte nam zgraditi te projekte tako, da bo več sredstev iz EB mogoče nameniti kompleksnejšim, težjim, tveganejšim projektom. In to so potencijalno tudi zanimivejši projekti, kot pa enostavni projekti, za katere se običajno prosijo tradicionalna eh, posojila. To bi bilo dobro. Potem drugo vprašanje, zavrneni projekti. Eh, tu se nismo srečevali s pomankanjem sofinanciranja. Zato je bila večina projektov zavrnjena zaradi slabe kakovosti. V nekaterih primerjih sta bila prisotna oba razloga. Ampak eh, včasih se zgodi tudi, da financiranja ni, pa je projekt dober. No, imamo celo vrsto študij. Te študije bodo sofinancirane. Namen njih je pripraviti kompleksna javno-zasebna partnerstva. In to je ena od možnih poti. Poleg tega, da izvajamo pritisk na politike, zato da bi se odločali eh, za bolj kompleksne projekte, eh, zasebno javna partnerstva so kompleksne zadeve. Potem pravilo use it or lose it, to je zelo konkretno vprašanje. E, ne, nekaj denarja, ki se ni uporabil e, za projekt Lyon Turino, se uporablja za druga stvar. Sedaj nekako recikliramo ta denar, ki ostane. Ta novi režim je boljši. Stari režim je omogočal samo umestni pregled. Uh, ta novi režim in to je uh, vidik, ki ste ga vi stalno povdarjali, ta novi režim nam pa omogoča, da več čas življenja projekta izvajamo ocene in v uh, katerikoli fazi se lahko odločimo, da denar projektu vzamemo, če ugotovimo, da eh, projekt ne bo dober oziroma če ugotovimo, da je projekt v resnih težavah. To je velika novost pri tem in verjetno boste videli, da bomo bolj agresivni pri tem. pravilu. Pri spoštovanju tega pravila. Potem informacijske tehnologije, ITS. E, krokodil je bil omenjen zelo lepo ime, to je bil tudi zelo dober projekt. To je en od ambicioznih, resnično čezmenjih projektov na področju informacije, ki se zagotavlja v realnem času. Kot sem povedal v svojem uvodu, zelo zadovoljni smo, da imamo prvič pravi čezmejni projekt. V preteklosti smo imeli nekaj umetnih ITS čezmejnih projektov, ampak tukaj gre pa res za eh, določene segmente vzdolž infrastrukture, ki Eh, pokrivajo ob, obe strani meje. Po, pomembno je zagotoviti, da pomembni projekti tudi tečajo. To pa pomeni, da moramo bolje dopolnjevati eh, sredstva, ki jih imamo eh, že na razpolago, Eh, to nam omogoča instrument za inovativne investicije, potem moramo biti aktivnejši v fazi priprave, prisotnejši moramo biti, eh, svoja lastna sredstva moramo tudi uporabiti eh, in jih kombinirati z tistimi državami, ki nimajo dovolj zmogljivosti, da bi lahko pripravila takšne projekte. In konec koncev Eh, tudi v vsakodnevni implementaciji moramo biti bolj prisotni. To bo prineslo dramatično razliko v kakovosti. Eh, to razliko prinaša eh, spremljanje projekta vse čas tega projekta in v kontekstu sefa bomo prisotnejši na terenu, tudi poročali bomo bolj redno o dejanskem stanju projektov. Hvala lepa. Ja, dank. Wir die... Hvala lepa. S tem smo pravzaprav izčrpali to točko dnevnega reda in prehajamo na naslednjo, ki pa je proračun za leto 2015. Poročevalec na to temo pa je gospod Robert Zile, ki ima besedo. Hvala, Mihel. Na nek način bom nadaljeval s prednostnimi nalogami um, za prihod, proračun, proračun naslednje leto in to se navezuje na, na, na prejšnjo razpravo, kajti tukaj uh, seveda govorimo o temah, ki so zelo pomembne za konkurenčnost in za poslovanje Evropske unije. In seveda je tudi instrument za povezovanje Evrope ključni instrument z mojega vidika, kot tudi z vidika drugih članov tega odbora. Zato, uh, je treba tukaj določiti jasne prednostne naloge. Po, zelo pomembno pa je, ker gre za novo obdobje načrtovanja, tako da bomo lahko resnično naslednje leto začeli z dejanskim izvajanjem in uresničevanjem instrumenta za povezovanje Evrope. Ne le, eh, ko gre za projekte, ampak tudi, ko gre za povezovanje z drugimi instrumenti in za krepitev administrativnih zmogljivosti. Zaradi instrumenta CEF se treba, je treba zagotoviti, da bodo lahko države kohezijskih skladov lahko imele dovolj virov tudi za leto 2015, tako da bodo lahko takrat izvajale program. Torej, na moje presenečenje ali pa pravzaprav razočaranje smo morali ugotoviti, da je proračun sveta uh, znižal eh, predlog proračuna komisije tudi z vidika instrumenta za povezovanje Evrope z obvezami okrog 80 milijonov evrov in plačili okrog 18 milijonov evrov. In tudi danes smo imeli dobro razpravo s poročevalci v senci in mislim, da seveda nekaj nesoglasi je, ampak bolj ali manj vsi menimo, da se ne moremo strinjati z zmanjšanjem sredstev za instrument CEF. Uh, pravzaprav bi želeli, da se ta proračun poveča in če nam bo uspelo tukaj doseči eh, soglasje z odborom za proračun Evropskega parlamenta, bomo verjetno se lahko lažje pogajali s svetom kasneje. Kar zadeva eh, druge eh, upravne in operativne izdatke, je stališče moje politične skupine, da teh ne bi smeli povečevati. Tukaj smo zelo konzervativni. In enako velja za agencije. To pomeni, da ni prav, da bi zviševali sredstva na raven predloga proračuna. Z morda eno izjemo, vendar pa je tukaj stvar še nejasna, nekoliko bom še razmislil o njej in jo vključil v svoje mnenje. Torej, tukaj govorim o Evropski železniški agenciji, kajti ni povsem jasno, kje uh, bi, kako bi lahko dokončali ta tehnični stebr, ki je zelo povezan z zmogljivostmi era te agencije za železniško, um, Evropske železniško agencije. Res nisem prepričan, da bomo zaključili ta dosje, ne da bi zvečali zmogljivosti za ERO. Uh, Druge prednostne naloge imamo seveda na področju prometa, kjer je eh, financiranje bistveno. Tukaj gre za program Najades, ki je del instrumenta CEF in tudi SESAR. Po mojem mnenju je to izjemno pomembna tema za proračun naslednjega leta. Kar zadeva pilotne projekte in a, eh, pripravljalne ukrepe, tukaj ne bi predlagal novih ukrepov ali a, eh, pilotnih projektov. Imamo tri tovrstne um, zadeve ladje na otekočinjen zemljski plin z, z precejšnjimi sredstvi, potem imamo tudi nejasno situacije, z, torej nič plačili in nič obveznostmi. Pri drugih pripravljalnih ukrepih, namreč vlo, pri vlogi voznega parka pri Evropski interoperabilnosti zelo dobro bi bilo da bi komisija povedala zakaj je prišlo do te situacije zakaj imamo tukaj stanje nič eh, pri tako pri obveznostih kot tudi pri eh, plačilih potem pa imamo še ključne eh, številke za splošno letalstvo, tudi tukaj je ničla pri obveznostih, vendar pa vendar nekaj sredstev pri plačilih. To je torej moj splošni pristop. Kot sem rekel, smo imeli danes poročavci v senci dober sestanek in Če bodo zeleni predlagali nov pilotni projekt za menjkajoče povezave v železniškem sektorju, čemer smo večkrat govorili tudi v kontekstu instrumenta CEF, potem bodo morda dobili podporo z moje strani. Uh, ali pa če bomo slišali še kakšne druge predloge, jih tudi lahko poročevalec podpre, če jih bodo podprli tudi drugi poročevalci esenci ali pa drugi člani, ki bi želeli predložiti predloge sprememb. Hvala lepa. Tudi vam. Kateri poročevalce v senci pa imamo, gospod Vanderkamp? Nisem poročevalec v senci, ampak ga nadomeščam. Uh, nadomeščam gospoda Marjana Marineskoja, ki se današnje seje žal ni mogel udeležiti v njegovem imenu in v imenu celotne Evropske ljudske stranke. Se pravi, čujem, kar v angliščini sem začel. Eh, Bom nadaljeval na, po nizozemsko, se upravičujem. Torej, v imenu Marine, gospoda Marineska in celotne skupine ELS bi se toplo zahvalil gospodu poročevalcu za predvsej dobro upravljeno delo. Uh, Nasplošno menim, da lahko delimo skrbi gospoda Zilja, ki jih je pravkar predstavil tudi v ustni obliki. V celoti se strinjam z njegovo zaskrbljenostjo glede instrumenta za povezovanje Evrope. In bila bi res sramota, če bi morali z uh, uvedbo, izvajanjem teh programov. Um, preki, prekiniti. Tako da mu želim veliko uspeha pri njegovem boju, tako da bi se proračun za instrument CEF ohranil. Bolj konkretno vprašanje pa zadeva nekatere od agencij, ki dobivajo nove naloge, več nalog, pa manj sredstev. In zanima me, ali lahko poročevalec to vprašanje izpostavi agencije vendarle morajo biti sposobne dobro opravljati svoje delo. Seveda vem, da smo v času varčevanja in krčenja sredstev, vendarle pa potrebujemo takšne agencije, ki bodo lahko ustrezno opravljali svoje delo. Hvala. Hvala vam. Mislim, da ima zdaj besedo gospod Izmail Ertuk. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz pa nadomeščam poročevalko v senci gospod Ines Ajalo Sender se opravičuje, ker ne more biti več tukaj, ker se je morala pridružiti sestanku koordinatorjev v odboru za nadzor proračuna. Rad bi predstavil naše stališče, stališče skupine socialistov in demokratov. Kar zadeva predlog sporazuma sveta k predlogu proračuna za 2015, ki smo ga dobili včeraj, Eh, torej naše stališče je, da zelo nasprotujemo krčenju eh, vrstici za instrument CEF in želimo, da se vsaj vzpostavi predlog proračuna komisije. In prosili bi tudi, da se ponovno predstavi oziroma dvigne proračun za upravne izdatke, kot tudi za izdatke agencij, kajti menimo, da je komisija bistveno povečala njihove naloge in temu ustrezno tudi proračun za obdobje 2015 do 2020. In ne vidimo resnično nobenega razloga, da bi te izdatke tako krčili, glede na to, da pričakujemo od komisije več opravljenih nalog. Kar zadeva turizem, želeli bi si več eh, udeležbe komisije na področju turizma in naša politična skupina bo najverjetneje predstavila nekatere predloge sprememb v tej smeri. Pa še nekaj osebnega. Eh, sklic na kozme z 9 milijoni evri posojil z mojega vidika še zdaleč ni dovolj. In kar zadeva uh, pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, obžalujemo, da komisija ni predvidela kompromisa in plačil za interoperabilnost voznega parka, torej tega pilotnega projekta in želeli bi več eh, pojasnil o vzrokih za to. Gre za prioritetni eh, projekt, ki ga je predlagala naša aplična skupina in uh, predlog komisije, da se ne bo vključilo nobeno plačilo in da se ta vrstica ne bo preusmerila na obzorje 2020, nam ni všeč. Naša politična skupina celoti podpira te pobude, nima pa nobenih jamstev, da se bo uh, pripravljalni ukrep dejansko izpeljal s prenosom na železniški program. Še nekaj komentarjev bi imeli, kar zadeva osnutek poračuna. Želeli bi uravnotežiti predloga z vidika interoperabilnosti železnic na vzhodnih evropskih mejah, kajti tudi nekatere druge regije v Evropi imajo enake težave. To so glavni vidiki poročila gospe Alaja Sender. Sedaj pa gospa Gesine Majzner. Hvala lepa. lepa lepo je če so že bili drugi govorniki pred mani kajti vem da ko govorimo o proračunu smo precej soglasni čeprav imajo nek, obstajajo določene spremembe to za mojo politično skupino velja da to kar je povdaril gospod poročevalec da seveda po, posvečamo največ pozornosti TNT in CEF tukaj moramo z vidika proračuna storiti vse da bi dejansko dosegli napredek kar zadeva enotni železniški prostor to je tudi ena od prednostnih nalog na katerega želimo opozarjati tudi na jade skratka vse skupaj je povezano seveda z tnt in instrumentom za povezovanje evrope in te stvari so izjemno pomembne za nas posem pa se ne strinjam s poročevalcem da naj bi pri agencijah uh, bilo mogoče krčiti sredstva. Morda bi komisija lahko še enkrat pojasnila svoje potrebe. Zaenkrat je bilo tako, da smo liberalci načeloma sledili predlogu komisije in zdaj, ko govorimo o e, Evropski železniški agenciji, bo z železniškim svežno dobila več nalog. In zato mislim, da je resnično treba poskrbeti, da bomo imeli tudi dovolj osebja v agencijah, ki ga potrebujemo, tako da bodo agencije lahko dobro upravljale svoje delo. To je v interesu nas vseh in tudi v korist evropskemu notranjemu trgu eh, na področju prometa. Sedaj pa, kar zadeva pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, tu mm, se, se nam zdi, Eh, ta zelo dobra eh, projekt, ki zadeva ladje na tekočinen zemljni plin in tudi splošno letalstvo. Tukaj bi si želeli, da bi ta dva projekta dobila novo sredstvo v letu 2015 in to bomo tudi zahtevali. To je bolj ali manj to, kar bomo eh, želeli izpostaviti in za kar se bomo zavzemali mi. Hvala lepa. Gospa Karima Delides. Euh, merci au rapporteur de la présentation. Hvala lepa, hvala lepa gospod predsedujoči, hvala za eh, kakovostno predstavljeno poročilo. Najprej predlog eh, sveta predlaga zmanjšanje 2,1 milijarde evrov pri plačilih in 522 eh, milijonov evrov zmanjšanje za obveznosti. In To ni specifičen eh, problem, s katerim se srečuje naš odbor, to je politična odločitev, kajti gre za splošni problem proračuna, kajti rezultati so taki, eh, ker jih pripravlja, ker pravljajo eh, šefi vlati držav, proračun je vedno nižji in posledice bodo dramatične. Torej, ne, ne, ne, ne šalim se. To je posledica. Naj vas upozorim v tem poročilu, eh, sem poročevalka v Senci, torej, želim, da bi Agencija za pomorsko varnost oziroma, da bi proračun te agencije bil večji. Zakaj? Zato, ker ima danes eh, več pristojnosti, več moči in seveda to pomeni, da potrebuje več sredstev. To je tudi odbor izglasoval. Potem vas želim upozoriti tudi na dejstvo, da mi, ekolog, ekologi, predlagamo pilotni projekt. Ta pilotni projekt podarja ponovno oživitev na lokalni ravni čezmejnih mrež. To so linije, ki so že bile opuščene in tudi so sedaj popolnoma pozabljene. Ampak ta projekt pa že dolgo, dolgo časa podpira Evropski parlament. In sedaj je prava priložnost, da ponovno oživimo ta projekt, da ga vključimo v to poročilo. In to mi predlagamo v svojem predlogu. Hvala. Ja, damit hätte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 Eh, Podarek je na investicijskih proračunih, torej na, eh, na eh, proračunu za, vla, za vlaganje in mislim, da bi morali imeti kot podlago za odločanje o sredstvih večletni finančni okvir. 5 milijard evrov je bilo potem prerasporejeno na investicije, sedaj vidimo, da ta denar ni bil uporabljen v državah članicah in se je spet prenesel, ampak eh, eh, tudi nas skrbi to, to. Zelo težko je razumeti to politiko, ki se šele pripravlja. To je večletna politika in mislim, da bi se morali navezati na to, kar smo rekli lani, prvo leto finančnega okvira kaj nas čaka, kakšne so perspektive, upoštevajoč dejstvo, da bomo sedaj priča novim projektom, kajti razpis je za prvo fazo zaključen. Od, eh, zaključen bo let, leta 2015 februarja. In težko se je odzivati za odbor eh, vsako leto posebej. Mene skrbijo iste stvari ampak ne razumem dobro, kakšen je končni predlog komisije. E, ta predlog bi moral biti tak, da bi vključil vse, e, vse e, obveznosti in plačila. Obračam se na komisijo s prošnjo. Želel bi, da bi ponovno slišali predlog, celo neformalni predlog strategije. Potem pa pripomba na Robertovo poročilo vem, da je poročevalec eh, za eh, Evropsko železniško eh, agencijo. Se toga ne morem nič učiti. Mene zelo skrbi finančni okvir za to agencijo. Celotna zakonodaja zahteva od agencije, da poveča svoje pristojnosti, da ji nalaga več dela to pomeni tudi nove odgovornosti. Ampak po drugi strani pa niso predvidena nobena sredstva dodatna. Leta 2015 se lahko zgodi, da bo agencija že imela nove naloge in sredstva, ki se ji dodeljujejo. Prebral sem poročilo o sredstvih, ki bodo dodeljena agenciji in lahko rečem, da, da tuk, tukaj ni predvideno eh, dosti sredstev. In agencija bo zaradi tega šipka, kar zadeva sredstva, ki so povezana z izdajo eh, dovoljen za dajanje na trg. Torej, tu ne vemo točno, kaj se bo eh, dogajalo. Skratka, ne, ne predvidevamo nobenih dodatnih sredstev za več dela in bojim se, eh, in to bi moralo pisati tudi v Eh, poročilo. Lahko se zgodi, da bomo imeli zakonodajni svežen, ki bo začel veljati leta 2015, ki bo prinesel eh, nove naloge agencije. Agencija brez sredstva tega ne bo mogla narediti. Ali bo ta eh, agencija v naslednjih dveh, treh letih izdajala varnostne spričevala operaterjem. Pri tem pa ne bo vedela, kako naj to pristojnost uveljavlja. Strenjam se s tistim, kar je bilo povedano v zvezi z EMSO. In eh, stvari bodo bolj eh, jasne, mogoče takrat, ko bo odbor za proračun eh, izglasoval eh, sredstva, ki so potrebna. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa Marion Kulonen. Hvala lepa. Dvoje bi omenila. Nam je pomembno to, še zlasti v zračnem prometu in v pomorskem prometu, da je varnost na visokem eh, nivoju. V zadnjih nekaj letih smo imeli nekaj resnih težav in resnično moramo storiti napredek na tem področju, tako da bomo lahko zajamčili varnost našega lastnega prometa. Druga pomembna stvar je, je ta, da bi morali podpreti uspehe in železniške povezave. Gre za zelo pomemben razvoj železniških povezav in to je treba podpreti pri projektih bi se, pomore, bi se morali osredotočiti na tiste, ki so se že začeli izvajati, ne pa da se vedno znova pripravljajo novi in novi. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Bi strani komisije želel še kdo besedo? Gospa Paloma Abagabot, izvolite. Yes. Dear Spoštovani gospod predsednik, eh, spoštovani poslanci in poslanke, najlepša hvala, da ste me povabili sem, da povem tudi, kakšne je naše mnenje o predlogu proračuna. Želela bi se zahvaliti odboru za promet za podporo izraženo pri izvajanju prometne politike in gospodu poročevalcu za pripravljeno mnenje. Predlog proračuna je bil pripravljen zelo skrbno, poskrbeli skr poskrbeli smo, da je koncept najboljše vrednosti za denar vključen v ta program. Komisija je upoštevala večletni finančni okvir, ki ga je odobril proračunski organ in tudi upoštevala je, da je treba plačati in poskrbeti za plačila iz prejšnjih finančnih obdobij. Zato se komisiji zdi, da je treba varčevanje, ki ga in skrčenje, ki ga predlaga svet, zavrniti in da je treba obveznosti in plačila vrniti na raven, kot je predlagana v predlogu proračuna, tako pri uh, CEF-u, pri obzorju 2020 in pri odobritvah, ki so bile predlagane za agencije. Kar zadeva predlog proračuna za agencije, ki ste jih omenjali, tukaj je komisija za podlago uporabila sporočilo, uh, 519 iz leta 2013. To sporočilo določa znesek subvencij in tudi človeških virov, ki bi jih naj agencije imele za obdobje od leta 2014 do leta 2020. Zato menimo, da ta krčenja, ki jih predlaga svet, ne upoštevajo sporočila, ki je bilo sprejeto po dogovoru s proračunskim organom. Postavljeno je bilo vprašanje, kar zadeva interoperabilnost eh, voznega parka in ta projekt. Tukaj ni navedenih nobenih eh, obveznosti za prevzem obveznosti, niti za plačila. To je bilo predlagano v proračunu leta 2014. Torej, Ta sredstva bodo zagotovljena leto 2014, dodatnih v letu 2015 ne bo potrebnih in tudi naj bi se ta projekt že končal v naslednjem letu, tako da pravzaprav ne potrebujemo nekih obveznosti za plačila. Če bi se projekt spremenil ali pa če bi kasnil in se zavlekal v leto 2016 z vedika plačil, bo komisija prenesla sredstva med proračunskimi vrsticami, kot bo zahteval proračunski organ mislim, da je to bolj ali manj vse. Zelo na kratko. To je vse, kar sem želela povedati. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo še poročevalec gospod Robert Zile. Ja, hvala lepa kolegom in kolegicam za vse komentare in tudi za nekaj vprašanj. Rad bi se odzval na to, kar je rekel Dominik o agen Evropske železniške agenciji. Če bi ta agencija zaposlovala novo osebje, bi seveda lahko um, te osebe dobila zgolj iz nacionalnih varnostnih organov. Um, zato vprašanje denarnega toka za nove zmogljivosti predstavlja težavo. Politično pa ne morem razložiti, ali bo to še vedno pristojnosti agencije, da se bodo odobravale lokalne lokomotive v NSE, hkrati pa bomo eh, omogočili novo zaposlovanje znotraj Evropske železniške agencije. Torej, torej zahtevno vprašanje in o njem bom še razmislil in potem vključil to tudi v svoje mnenje. Morda bi lahko iz tega oblikovali dobre kompromisne predloge spremem pred 3. septembrom, ko bomo glasovali o tej temi. Kar zadeva ostale stvari, mislim, da stališča drugih političnih skupin niso tako daleč vsak sebi z izjemo nekaterih administrativnih izdatkov, ki zadevajo agencije. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Še kaj po točko razno? Pravzaprav moram še jaz nekaj povedati. Predlogi sprememb rok zanje je 19. avgust leto 2014. ste s tem vsi seznanjeni? Dobro. Še kdo kaj podrazno? Ne. To pomeni, da lahko to sejo sklenemo in temu bo sledilo še srečanje koordinatorjev. Mislim pa, da lahko z njim takoj začnemo. Čez kakšnih pet minut torej.